njegov sedež od 7.10. naprej prost. Poleg tega je konferenca predsednikov izdelala predlog za imenovanje članov v posebnem odboru za socialno in gospodarsko krizo. Ta seznam najdete na EPWebu in to bo objavljeno v zapisniku današnje seje. Rok za uložitev predlogov sprememb poteče jutri ob devetih, glasovanje pa bo potekalo ob enajstih. Spoštovane kolegice in kolegi, sedaj pa prehajamo k poročilu Renate Weber, gre za preprečevanje in reševanje sporov o pristojnosti v kazenskih postopkih.